Dear colleagues, if everyone is ready, we should begin with the votes. Bomo začeli z glasovanjem, kolegice in kolegi, če ste pripravljeni. Se pročujem, um, malce bilo treba počakati. Torej, kolegice in kolegi, bomo elektronsko glasovali. Torej, tukaj gre za poročilo izvajanja direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic eh, podpore in zaščite žrtev kaznih dejanj. Ste vsi pripravljeni? Torej so poročevalki sta eh, Angelika Mlinar in pa Teresa Jimenez Vesel Barijo. Preden začnemo z glasovanjem, eh, me zanima, ali bi sopročevalki radi ga dodali. Teresa, nakratko, lepo prosim, če želite. Ja. Muchísimas gracias, thank you very much. Ja, hvala lepa. Nakratko bi se želela zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. Mislim, da e, smo pri tem poročilu res vsi delali s skupnimi močmi, saj je poročilo namenjeno žrtvam, vsem žrtvam kaznjivih dejanj. Edino videli smo to, da so še nekatere države, ki še ne izvajajo pravilno um, priporočili sporočila iz leta 2012 in uh, s tem poročilom popravljamo napake, uh, več informacij, uh, več um, možnosti za sodnike, za to, da bodo žrtve obravnavali posamično, eh, razmišljali o možnostih, ki jih imajo eh, žrtve zaradi spola, žrtve organiziranega kriminala, eh, žrtve napadov, tako da v zvezi s žrtvami terorističnih napadov smo dodali še en kompromisni predlog, tako da res pri mm, delu, ki smo ga upravili, je potrebno iskreno izreči zahvalo vsem eh, poročevalcem v senci, vsem poslancem, vsem politikom, ki so nas podpirali in še vsem ostalim, eh, ki so nam pomagali in res eh, želim poudariti, da s tem želimo izreči podporo in podpreti vse žrtve v evropskem prostoru. Linar, em... Teresa, gospa Linar, želite kaj dodati? Ja. Hvala lepa imenu odbora za ženski enako spolo bi se rad zahvalil vsem poročevalcem senci in pa so poročevalki, eh, ter pa celotni ekipi Libe za sodelovanje. To sodelovanje je bilo zelo konstruktivno, zelo dobro smo sodelovali. Tudi zato, ker um, smo tukaj bile v glavnem vključene ženske, morda zaradi teme, ne vem, ampak kakorkoli že. To je bila res neverjetna izkušnja vse skupaj. In Danes med glasovanjem upam, da bomo torej tukaj videli široko večino in da bomo torej vsi potrdili, da so ženske žrtve, imajo torej drugačne izkušnje kot moški v naši družbi in zato res upam na podporo tega poročila. Hvala lepa obima soporočevalkama torej um, v imenu predsednice odbora FEM in po svojem imenu bom začel z gospodarjem. Pa še nekaj, gospod Zestra, uh, bi rad umaknil svoje ime z uh, predlogo spremembe 75, um, pri tem dosejo, sedaj bomo začeli glasovati. Torej, najprej predlog spremembe 78. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto predlog spremembe 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 100. Kdo je za to torej glasoval? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 101. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto kompromis 12. Oziroma, se pravčujem, kompromis 11 sem izpustil, ja? Kompromis 11 eh, glasujemo. O 11. Ja, 11. Se pravčujem. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 12. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto predlog s premjega 114. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto predlog 124. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto kompromis 13. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Iz eh, guje in zelenih mislim, da je nekdo preveč, če se ne motim. Samo moment. Mislim, da bo vse v redu. pričujem, imeli smo tehnično težavo in gremo naprej. Kompromis 13 smo že v redu, sedaj pa predlog spremembe 136. Glasujemo. Stro 36, če vedno glasujemo, sedaj pa konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Glasujemo. Eto, ko bo res pil kast. Glesujemo. Sprejeto. Zdaj pa 120 glasujemo. Konec glasovanja. 120 želite še enkrat preveriti. V redu, 120 še enkrat glasujemo. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrno. Kolegi, eh, moramo na novo nastaviti te naprave. Imeli smo tehnično državo samo trenutek torej vi poskrbite za svojo kartico in bomo mi na novo nastavili te naprave, ker ti vse naprave ne delujejo. Morda boste morali glasovati z, z rokami, torej z dvigovanjem rok. Sedaj bomo na novo nastavili naprave, za kaj gre. Glede, tukaj z Libe je šlo vse v redu, ampak pri FEM pa smo videli, da je bil nekdo izgujen pa zelen preveč. To je tehnično vprašanje. Nič drugega, samo tehničen problem. To ni politična izjava na nikakršen način za Libe. No, Libe včasih um, torej, nima ravno dobrega imena. Ampak gledajte, še enkrat, to je bilo tehnično vprašanje. Torej, ponavadi so naprave uh, torej, zastavljene samo za odbor Libe. V tem primeru. Kolege, gledajte, morda bo bolj učinkovito tako bolj staromodno, torej z eh, dvigovanjem rok. V redu, z dvigovanjem rok. Torej, predlog smo, da je 123, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 139, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 16, za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 17, kdo je za proti vzdržanje sprejeto kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 155 za, proti vzdržani. Mislim, da je sicer sprejeto, ampak bomo preverili. Ali lahko preverimo? Ne. Potem pa še enkrat z rokami in bomo bolj pozorno prešteli. Torej, še enkrat za, proti vzdržani. No, zdaj je sprejeto. Sedaj pa predlog 156 je za proti vzdržanje. Ponovno dokaj tesen izid. Še enkrat. Sili, ti si podpredsednica. Ne, ne, ehm, to ni več pošteno in pravično. Torej, še enkrat za proti vzdržanje. vzdržani. Je bilo sprejeto? Ne. Moramo to preveriti. Zato je um, elektronsko glasovanje toliko boljše. Ali lahko torej to preštejemo? Torej 156 bomo prešteli. Se pričem, ampak uh, torej roke gor. 156. Kdo je za? Bomo prešteli. Dvajedvajset za, kaj proti? Roke gor. Torej, prosim, držite roke gor. Roke gor. 24 uh, eh, za, 22 proti, torej spleta. Sedaj pa 121. Kdo je za? Proti? Vzdržani je spleta. 158, to je za. Proti? Vzdržani je spleta. 160, to je za. Proti? Spleta. 100. 59 brez kadeta, sedaj pa kompromis 19. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Uh, potem 122, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 162, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 20, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 169 je za, proti vzdržanje sprejeta. Kompromis 21 je za, proti vzdržanje sprejeta. 172 je za, proti vzdržanje sprejeta. 173 je za, proti vzdržanje sprejeta. 175 je za, proti vzdržanje sprejeta. Vzdržanje je sprejeto. 176 glasov za, proti. Vzdržanje je sprejeto. Kompromis 22 za, proti. Vzdržanje je sprejeto. Potem sta ista 180 in 81 glasov za, proti. Vzdržanje je sprejeto. Kompromis 23 za, proti. Vzdržanje je sprejeto. 186 za, proti. Vzdržanje je sprejeto. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto, 191 za, proti vzdržani sprejeto, 122 za, proti vzdržani. To je mislim sprejeto, 109 za, proti vzdržani sprejeto, 123 prvi del za, proti vzdržani sprejeta. Drugi del za proti vzdržanje sprejeta. 194 za proti vzdržanje sprejeta. 1,27 za. Uzmo ta brezpredmeten sedaj pa 125 za proti vzdržanje sprejeto. 195 želite preveriti? Ok, bomo preverili 195 za elektronsko, ne, moramo še vedno so naprave eh, pokvarjene, torej ne delujejo. Torej še enkrat, 125 preverjamo z dihovanjem rok. Držite roke gor. Za, proti. 18, to je 23 proti 18, vzdržanje, ok, torej sprejeto. 196 brez pripetan, 1,98 za, proti vzdržanje sprejeto, 1,99 za, proti vzdržanje sprejeto, 200 za, proti vzdržanje sprejeto, 201 za, proti vzdržanje zavaran, 202 za, proti vzdržanje sprejeto, 203 za, proti, zdržali. Preverjamo, še enkrat, za, roke, držite gor, lepo prosim, oziroma, ne, ne, vse je sprejeto, 204 eh, za, proti, zdržali, sprejeto, 205 za, proti, zdržali, sprejeto, 206 za, proti, zdržali, sprejeto kompromis 25 za proti vzdržanje sprejeto 213 za proti vzdržanje sprejeto 214 za proti vzdržanje sprejeto 214 smo že, torej kompromis 26 za proti vzdržanje sprejeto 217 za proti vzdržani, sprejeta 218 za, proti vzdržani, sprejeta 219 za, proti vzdržani, sprejeta 222 za, proti vzdržani, sprejeta 223 za, proti vzdržani, sprejeta 224 za, proti vzdržani, sprejeta 225 za, proti vzdržani, sprejeta 226 za, Torej 226, 9, 27 za, proti vzdržanje sprejeto, 228 za, proti vzdržanje sprejeto, 229 za, proti vzdržanje sprejeto. No, pa sem se ravno že ogrel. Torej, kompromis 27 za, proti vzdržanje sprejeto. Lahko tako gremo naprej? Ok, 234 za, proti vzdržani sprejeto. Komunist 28 za, proti vzdržani sprejeto. 235 za, proti vzdržani sprejeto. 236 za, proti vzdržani sprejeto. 238 za, proti vzdržani sprejeto. 239 za, proti vzdržani sprejeto. 245 za. Torej 239 preverjamo. Glasujemo. Um, ehm, 239. Konec glasovanja. Torej, 19 proti 17 eh, je sprejeto, 245 za proti vzdržanje sprejeto, 247 za, vzma je brezpredmeten, 246 za proti vzdržanje nihče ne želi uh, eh, dvigniti roke. No, sedaj pa veste, uh, da so naprave tukaj in ste vsi postali lenji. Bomo začeli sedaj elektronsko. Uh, torej glasujemo uh, 246-246. Konec glasovanja. Sprejeto. 248. Glasujemo. Konec glasovanja. Zdaj pa vodne navedbe. Ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dva, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tri, za, torej, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiri, glasujemo. Konec glasovanja leto 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 6, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa v svežnju od 8 do 13. Lahko v svežnju skupaj glasujemo. Ne, ne moremo. Skupaj torej potem pa 8 samo. Uh, eh, 8 glasujemo. 8, ne? Ja, 8 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 10 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 12 glasujemo. Kaj je glasovanja? Sprejeto. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. je 15. lista. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. je 17. Prav tako ista. Glasujemo. Obeh. Konec mm, glasovanja. Sprejeto. 18. in 19. ista. Glasujemo. Konec glasovanja. 18. in 19. Sta ista. Sprejeto. Še vedno glasujemo? Še enkrat. Torej, 18.19, še enkrat. Lepo prosim. 18.19. Konec glasovanja. Eh, sprejeto 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Glasujemo 24. Konec glasovanja. 24 spletom. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. Ustni predlog. Glasujemo. Konec glasovanja. Počasneje. Počasneje. V redu, malce počasneje potem, če želite. Torej, 30, to je v redu. Uh, torej, 31, ustni predlog, glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 32. Glasujemo. 32. Konec glasovanja sprejeto. Ja, saj sem upočasnil svoj tempo. Tudi naprave so se upočasnile. Kaj se je zgodilo z napravami? 33 še enkrat ali 32? Torej, 33 še enkrat, kolege. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glasujemo. Konec glasovanja. Tukaj je zapisan minus in je tudi zavrljeno kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, predlog 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Predlag smo bil 42 glasujemo. Konec glasovanja. Torej, 42 smo ravno kar in gremo na 44. Glasujemo. 44. Konec glasovanja. Prejeto 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 56. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta predlog spremembe 65. Glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejeta 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog 66 in 61. Ista glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja in je sprejeto. Predlog 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75. Glasujemo. skoraj zglasovanja in je zavrno. Predlog 76. Glasujemo. Konec glasovanja in je sprejeta. Predlog 77. Glasujemo. Konec glasovanja in je tudi sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Glasujemo. vsi glasovali. Konec glasovanja. Uh, spet 42 za, 4 proti, 2 vzdržana. Čestitke obima sopročevalkama iz odbora FEM in iz odbora Libe. Hvala kolegice in kolege za potrpežljivost in se pročujem za težave med glasovanjem. Se pročujem za težave.